je sprejeta z veliko večino. Še par informacij v češkem jeziku. Prejel sem stališče in pojasnilo komisije glede sporazuma o ribištvu. Gre za svetovo stališče o prvem branju, uredbo sveta 1967-2006 o trajnostnem izkoriščanju ribolovnih verov smo spremenili. Trimesečni rok bo začel teči jutri, 28. oktobra, od jutri naprej ima parlament tri mesece za to, da izrazi svoje stališče. Na začetku naslednjega zasedanja boste prejeli tudi zapisnik, če ne bo nobenih pripomb. Potem bodo vse resolucije, ki smo jih danes sprejeli, nemudoma poslane vsem tistim organom, ki se omenjajo v resoluciji. Današnje zasedanje pa je s tem zaključeno. Najlepša hvala.